Good morning. I will speak in Spanish, please. Use your headphones. Govoril bom špansko, dobro jutro, prosim, da si nadanete slušalke. Najprej bomo sprejeli dnevni red, če ni nobenih pripomp, potem je dnevni red sprejet, sporočil predsedujočega ni. Tako da se lahko lotimo kar prve točke na dnevnem redu. Gre za skupni načrt in govorili bomo o tem, kaj bomo storili v primeru, da se umakne certifikat strani ZDA. Tu je sicer govora o integralnem skupnem sporazumu, ampak kaj se bo zgodilo, če se bodo ZDA umaknile iz tega sporazuma, to je zelo pomembno vprašanje, zato se s tem danes tudi ukvarjamo. Gre za skupni celoviti načrt ukrepanja in možnosti politike v primeru dozema certifikata ZDA. Z nami so tudi gostje, sicer eh, Cornelius Adebar in Eli Geramajer. Ta akcijski načrt smo želeli prilagoditi pred 12. majem letos. Namreč grozili smo, da bomo ponovno uvedli sankcije Iranu, če ne bomo zadovoljni s pogajanji. V zadnjih tednih je predsednik ZDA podal kar nekaj zaskrbljujočih znakov glede članov administracije, predvsem, ko gre za to, kdo se bo v okviru administracije prihodnje ukvarjal s porazumom z Iranom. Parlament je večkrat povdaril, da podpira ta sporazum. Ampak to ne pomeni, da se glede vsega strinjamo z Iranom ali da podpiramo interno situacijo v Iranu ali njihovo raketno politiko. Pomembno je, da se ta vprašanja obravnavajo izven konteksta tega sporazuma. Dejstvo pa je, da brez tega jedrskega sporazuma svet ne bo bolj varen, temveč manj. Poleg tega bi umik ZDA vplival tudi na evropska podjetja, ki delujejo v Iranu, ne bi pa sicer neposredno vplival na izvoz nafte iz Irana. Kakšen bi bil učinek na iransko gospodarstvo, kakšne so ocene s tem v zvezi, kaj lahko stori Evropska unija za to, da zaščiti evropska podjetja, ki vlagajo v to državo? Od prihoda na oblast je predsednik Rohani krepil trgovinske in gospodarske odnose s Pakistanom, Indijo, Kitajsko in Azerbajdžanom. Ta postopek se je začel že v obdobju, ko je bila ta država še vedno predmet mednarodnih sankcij. Kakšne bodo torej geopolitične in geoekonomske posledice tega, da se ponovno uvedejo sankcije? Ali bo prišlo do vse večjega usklevanja Irana z Rusijo in Kitajsko? Kakšen vpliv bo to imelo na iransko notranjo politiko, zlasti če se ZDA omaknjajo iz jedrskega sporazuma, Rohanjeva vlada bi verjetno lahko potem klonila pod eh, pritiskom in vsaj podpisala protokol v zvezi z prepovedjo uporabe jedrskega orožja, tako bi lahko še naprej sodelovala z IAEA-jem na Dunajem. Iran bi v tem primeru še naprej izvajal ta jedrski sporazum, kar pomeni, da ostale članice tega sporazuma ne bi mogle nalagati sankcij. Iran sorazmerno in resno gleda na sankcije, ki naj bi jih ponovno naložili, kolikor vemo, naj bi zaradi tega neselektivnega izvajanja sporazuma Iran bil v boljšem položaju za pogajanja z ZDA. Zanima nas, kako vi gledate na to vprašanje, kako bi, naprimer, umik ZDA iz tega sporazuma na širjenje jedrskega orožja vplival na Iran. To so vprašanja, s katerimi se bomo danes ukvarjali in na katera bodo, upam, odgovorili tudi naši gostje. Najprej bom besedo predal gospodu Adel Baharju za 10 do 15 minut. Izvolite senior... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom angliško. Hvala lepa, da ste me danes povabili. Hvala lepa tudi članom sekretarjata, da so organizirali ta sestanek. Hvala lepa tudi kolegici Eli, ki bo z mano danes tu nastopila. Mislim, da se pravočasno lotevate te tematike. Pravzaprav bi o tem lahko rekli enako za vsako razpravo o Iranu v zadnjih petih letih. Namreč prav je, da se pogovarjamo o evropskem stališču do Irana, te tematike so namreč zelo aktualne, razprave so pravočasne, ampak zdaj pa ta razprava nekoliko zamuja, ko gre za ta certifikat oziroma omik certifikata. Gre za izključno interno ameriško zadevo. Ameriški predsednik je rekel, da ne bo podal certifikata Iranu glede skladnosti s porazumom eh, rok, ki ga je omenil predsedujoče 12. maj. Takrat naj bi predsednik Trump ponovno uvedel ameriške sankcije Mislim, da je to srečanje res organizirano v pravem trenutku. Sam sem bil v Teheranu in sem se pogovarjal tudi z oblikovalci politik. Moram reči, da smo imeli precej težav, ko smo zagovarjali evropsko stališče, zato sem moral nekoliko bolj globoko pogledati, kakšno je sploh evropsko stališče na tem področju. Skupaj z Eli smo se odločila, da bova to predstavitev podala skupaj. Sam nam bom predstavil nekoliko širša vprašanja, kako to zadeva evropejce. Kolegica pa se bo bolj podrobno lotila teh specifičnih vprašanj, kaj lahko Evropa stori. Sam menim, da tu ne gre zgolj za to, da se na nek način reši ta skupni celoviti načrt ukrepanja. Kako smo prišli do današnje situacije? Vrniti se moramo v leto 2003, ko so se ta pogajanja začela. Kakšni so bili interesi Evropske unije od takrat? Mislim, da so bili trojni. Bom jih kar predstavil lepo v vrstnem redu. Prvi interes Evropske unije je seveda bil, da prepreči Iranu, da oblikuje jedrsko bombo. Drugi interes, ki je tako aktualen kot leta 2003, je vezan na to, da preprečimo vojno. To je danes še toliko bolj nujno, če si preberete to, kaj piše predsednik Trump na Twitterju. Na koncu pa je seveda v nekoliko nenavadnem interesu Evropske unije tudi to, da pokaže, da je relevanten akter na svetovni ravni. To je veljalo leta 2003 in velja tudi danes. Kar zadeva prvo točko, torej ko gre za interese, ključne interese Evropske unije, da se prepreči Irano, da se stavi jedrsko bombo. Na tem področju je pomemben skupni celovit načrt ukrepanja. Pomembno je, da se tega načrta držimo, da ga ohranimo in da se ga dosledno izvaja. Razprava v Evropski uniji se je zdaj nekoliko premaknila. Prej smo se osredotočali na izvajanje tega celovitega načrta Predvsem smo preverjali poročila jedrske. Mednarodne agencije za jedrsko energijo e IAEA v teh poročilih je pisalo, da Iran spoštuje ta načrt. V bistvo je bilo, da ohranimo ta dokument, ker deluje, ker smo s tem nekoliko zajezili Iran, ampak vseeno bi bilo dobro, če Evropa preveri, kako se ta skupni celoviti načrt ukrepanja izvaja. Okrepiti je treba inšpekcijske preglede, kadarkoli se pojavijo sumi, da je treba določene kraje pregledati. Potem, ko gre za strogo izvajanje tega celovitega načrta, Gre za tako imenovane sunset clauses oziroma samo ukinitvene določbe. Vsi vemo, da je ta načrt časovno omejen. Zato imamo dobre razloge, namreč sicer bi težko dosegli prostovoljni dogovor s tem v zvezi zlasti, ko gre za iransko zavezo, da bo omejil svoj jedrski program. Glede te samokinitvene določbe, zavedati se moramo, da je da celoviti načrt ukrepanja predviden za 10 do 15 let in Iran bo po izteku tega obdobja drugačna država, kot je bila pred začetkom veljavnosti tega sporazuma. Namreč po izteku teh samokinitvenih določb bi Iran imel možnost, da nadaljuje z izvanjem jedrskega programa in da tudi sestavi jedrsko bombo. Iran bi do takrat moral podpisati tudi dodatne protokole, kar pomeni, da bo tudi članica pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Je pa prav, da se te razprave lotevamo zornega kota, kaj pomeni ta načrt ukrepanja in kaj se bo zgodilo, ko se bo iztekel časovni okvir tega načrta. Osredotočiti se moramo ne zgolj na Iran, temveč tudi na celotno regionalno razsežnost in širša vprašanja. Regionalni kontekst zajema namreč tudi skupne standarde, ki vodijo naprimer proces certifikacije dodatnega protokola v tej regiji. Ko govorimo o regiji, imamo v mislih predvsem Pezijski zaliv. Skušati moramo najti načine, kako te regijske sile pritegniti k režimu neširjenja in sicer na drugačen način, kot je to veljalo pred uveljavitvijo tega skupnega celovitega načrta ukrepanja. Že prej sem povedal, da želimo preprečiti to, da izdelajo jedrsko bombo ne zgolj v Iranu, temveč tudi v Saudski Arabiji. Namreč eh, tudi Saudska Arabija bi se lahko tega lotila, če bo to uspelo Iranu. Iran je sicer v okviru tega načrta obljubil, da ne bo izdelal jedrske bombe. Sicer je Iran tudi podpisal sporazum o neširjenju jedrskega orožja. Strinjal se je tudi s tem, da ne bo izvajal programa obogatitve urana. Je pa pomembno to, da vključimo v razprave o morebitni izdelavi jedrske bombe v Perzijskem zalivu tudi civilne strokovnjake. Še zlasti, ko gre za jedrski program Saudske Arabije, tam mora spoštovati sporazum o neširjenju jedrskega orožja, spoštovati treba varovalke. Evropejci pa morajo sodelovati tudi z ZDA glede tega, na kakšen način lahko ameriška podjetja sodelujajo pri izdelavi in oblikovanju savskega jedrskega programa. ZDA so sicer podprle ta jedrski program v Iranu, ki je še v povojih, enako velja tudi za programe bogatitve urana, vse skupaj je še zelo v začetni fazi. Je pa vse skupaj vezano tudi na nastajajoč savdski jedrski program. Kar pa zadeva zadnjo točko, ki se nanaša na naše interese, gre za regionalni dialog. Predlog je bil podan strani zunanega ministra Irana na zadnji konferenci o varnosti v Minhnu. Spoštovati je treba tudi resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 598, ki se nanaša na konec vojne med Irakom in Iranom. Tam piše, da je treba vse takšne programe obravnavati pod okriljem Združenih narodov. Kot sem že prej omenil, naš tretji interes je, da preprečimo izbruh jedrske vojne. Ta interes je danes še toliko večji, kot je bil leta 2003. Preveriti moramo razloge, zakaj je v tej regiji v tem trenutku toliko konfliktov, zakaj je stanje tako nestabilno. Smo namreč po obdobju, ko se je zgodila invazija na Irak, Evropejci in eh, visoka predstavnica so se seveda zaradi tega posega tudi lotili teh vprašanj. Trenutno se lotevamo predvsem jedrskega eh, regionalnega konteksta, do katerega je prišlo po tej invaziji. Tudi Sirija in Jemen sta problematična, tam je veliko konfliktov med Izraelom in Iranom, prihaja do konfliktov na sirskem ozemlju. Zato je prav, da Evropska unija obravnava tudi iranski raketni program kot enega od eh, elementov, ki ogroža regionalno varnost. Regionalni dialog je tisto, k čemor bi morali evropejci pozivati, zato da bi države v tej regiji povezali, da se pogovorijo o regionalni varnosti, kot to piše tudi v resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 2231. Je pa treba upoštevati ne zgolj Iran, temveč tudi Saudsko Arabijo, ki ima svojo vlogo v jemenskem konfliktu. Evropski parlament je sprejel tudi resolucije, se pogovarja o teh resolucijah. Gre za prepoved eh, prodaje orožja Saudski Arabiji. To je del razprave, ki poteka. Evropska unija mora najti način, kako regionalne akterje združiti, jih povezati, z, na nek način jih moramo omejiti, zato da se izognemo tej situaciji, ki je podobna vojni. In še glede delovanja Evropske unije. Evropa mora delovati dosledno in verodostojno, zato Evropo tudi hvalijo, ker ima stalno stališče glede skupnega celovitega načrta ukrepanja. Ohraniti je treba vse določbe v tem celovitem načrtu. Se pravi, ne glede na to, kaj se bo zgodilo 12. maja, Evropska unija bo morala izpeljati postopke iz skupnega celovitega načrta ukrepanja. Preveriti bo morala vse morebitne kršitve strani podpisnic tega načrta skupna komisija bo potem razrešila ta vprašanja v okviru skupnega mehanizma za reševanje sporov. Spoštovati je treba tudi proces, ki je predviden v tem eh, skupnem eh, načrtu, kadarkoli seveda pride do kršitev. Glede doslednosti in verodostojnosti to pomeni tudi, da moramo sodelovati tako z Iranom kot z ZDA na konstruktiven pa tudi kritičen način. Večkrat sem že omenil, kaj je pomembno pri Iranu. Doslednost je tista, ki je pomembna, zlasti, ko gre za pregled inšpekcij IAEA. E Spodbuditi je treba tudi regionalne pogovore, ki so vezani tako na jedrsko varnost, na civilno jedrsko energijo, na vojne v regiji. Veliko smo govorili tudi o trgovini, o trgovinskem primankljaju v odnosih med Evropsko unijo in Iranom. To so vprašanja, pri katerih Iran meni, da bi Evropska unija lahko storila več tudi v trenutnih okoliščinah. Še posebej pa bo morala Evropska unija storiti več, če in ko ZDA prenehajo spoštovati svoje obveznosti iz okvira tega skupnega celovitega načrta ukrepanja. Kar zadeva konstruktivno sodelovanje z ZDA, do katere smo lahko tudi kritični, ne glede na vsa medijska poročila in novice v medijih, moramo vedeti, da je za Evropsko unijo zelo pomembno, da do 12. maja, torej do tega roka, sodelujejo z ZDA, da se najdejo skupna stališča. ZDA so več kot zgolj predsednik ZDA, zato morajo evropski voditelji, tudi vodje držav, članic, opravljati pogovore z ZDA na različnih ravneh, to je izjemno pomembno. Spomnim se štirih cejev iz poročila Evropskega parlamenta o Iranu, ko gre za prihodno strategijo do Irana. Tudi koncept štirih M-ov je morda pomemben. May, Mogherini, Macron in Merkel, to so štirje M-i vsaj trije bodo v Washingtonu pred 12. Eh, majem. Pomembno je, da se tudi na tej ravni bolj zauzamemo in da skušamo posredovati odločno evropsko stališče. Odločno evropsko stališče pomeni, da bo Evropska unija ohranjala svoje stališče na podlagi interesov, ki sem jih prej predstavil. To ne pomeni, da se bomo lotili kakršnega koli stopnevanja napetosti. Poleg tega pa se ne smemo niti umakniti pri tistih načelih, ki smo jih kot Evropska unija vzpostavili. Če želimo zagotoviti odločen odziv, potem moramo kot Evropska unija na interni ravni skupaj z državami članicami preveriti, kako daleč smo pripravljeni vsi skupaj iti, če in ko se pojavi ta rok 12. maj. In še verodostojnost ter doslednost. Eh, z Združenimi narodi moramo sodelovati, no se zadnje gre pri tem skupnem celovitem načrtu ukrepanja za skupni sporazum, ki ga podpirajo Združeni narodi, tudi Kitajska in Rusija, sta del tega načrta, čeprav imata ponekod nekoliko drugačna stališča. Pri vprašanjih, ki se nanašajo na skupni celoviti načrt, pa bi morali sodelovati tudi z stano skupščino oziroma z Generalno skupščino Združenih narodov. Vse to, kar sem povedal, seveda ne bo zagotovilo uspeha, ampak Evropska unija mora biti aktivna, prepoznati mora biti kot eh, verodostojen, aktiven akter. Pomembno je, da izvajamo ukrepe in da delujemo v okviru povezovalne politike, uporabiti je treba tudi različne instrumente, o katerih se bomo kasneje pogovarjali. Tudi strani drugih akterjev moramo dobiti priznanje, da delujemo koherentno, aktivno in dosledno. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj predajem gospi Eli Geranmajer. Lepo pozdravljeni, hvala lepa gospod predsedujoči, hvala lepa tudi organizatorjem te javne predstavitve, hvala lepa, da ste si vzeli čas in se nam predružili. Prosili so me, naj se osredotočim na to, kako lahko evropejci z operativnega vidika ohranijo ta skupni celoviti načrt, kot je povedal kolega Adebar, še en mesec nas loči od trenutka, ko bo ameriški predsednik napovedal svojo odločitev. Ameriški predsednik ima tu svojo izvršno pristojnost, čeprav so okrog njega tudi nekateri bolj zmerni akteri, ki ga pozivajo naj se tega načrta drži. Sama se bom omejila na to vprašanje, potem pa bom seveda sprejela tudi vprašanje glede drugih zadev. V prihodnih tednih, ko se približujemo temu roku, se mi zdi, da bo ameriška administracija še naprej povečovala na pritisk na Francijo, Združeno kraljestvo in Nemčijo, zato da te države sprejmejo ukrepe v smislu, da se ZDA ne držijo načrta. Želijo tudi, da bi evropska stran podprla ameriško stran. Mi smo si sicer prizadevali za to, da bi se oprli temu pritisku in eh, z imenovanjem eh, Johna Boltona in Majka Pompeja se nakaznuje predvsem možnost, da se bodo odnosi med Evropsko unijo in ZDA še nekoliko zaostrili. Predvsem E3 bi moral nadaljevati s svojim delom nekoliko bolj odločno in odporno, zlasti, ko gre za razprave z Boltonom in Pompejem, ki boste verjetno vodila te pogovore. Bolj zmerna ekipa je bila tista, ki jo je vodil nekdani državni sekretar Tillerson. Kot rečeno, v prihodnih tednih bomo imeli več obiskov na visoki ravni. Macron, Merklova boste odpotovala v Washington tudi na ravni političnih direktorjev, so se ta teden pogovarjali v Vašingtonu o jedrskem dogovoru. Tekom meseca se bomo osredotočali na štiri področja, to je pomembno za evropske vlade. Kot prvo, ohraniti je treba poenoteno, odločno stališče vseh 28 držav proti ukrepom strani ZDA, ki bi enostransko kršili jedrski sporazum oziroma ki bi privedli do kolektivnega kršenja sporazuma boriti se moramo proti temu, še naprej pa moramo odkrito sodelovati z ZDA, lotevati se moramo tudi njihovih pomislekov, se pogovoriti o tem, kaj se bo zgodilo z Iranovim jedrskim programom, takoj ko se v prihodnosti izteče obveznosti iz tega sporazuma. Z ZDA se moramo pogovoriti tudi o drugih spornih vprašanjih, ki zadevajo Iran. Kot drugo morajo evropejci zelo natančno opredeliti zaporedje svojih ukrepov, da bomo laže potem eh, pritiskali na ZDA. Ne bi smeli dati vseh kart na mizo že na samem začetku, kajti to se nam lahko maščuje. Videli smo, kako se Trump pogaja, kakšno taktiko uporablja pri pogajanjih v kongresu, ko gre za DAKO, ko gre za priseljevanje Mislim, da bi morali evropejci biti zelo previdni tudi glede same časovnice, kdaj bodo predstavili svoje karte, ohraniti je treba možnost, da se naši vzvodi povečujejo. Trenutno se veliko govori tudi o dodatnih sankcijah o Iranu, ker je to povezano z regionalnimi vprašanji in z raketnim programom. To naj bi bil del celotnega svežnja, o katerem se trenutno pogovarjamo z ZDA. Mislim, da bi morali skrbno načrtovati zaporede dogodkov, ko pa bomo imeli strani ZDA jasno zagotovila, da se bo ohranil ta jedrski sporazum, tudi po koncu 12. maja se lahko pogovarjamo o drugih vprašanjih. ZDA morajo podati tudi določena zagotovila s tem v zvezi. Evropejci morajo nekoliko zmanjšati svojo nepredvidljivost glede jedrskega sporazuma. Ni dovolj, da po 12. maju enostavno dopustimo predsedniku ZDA, da zatalca jemle ta sporazum, ki je bil podpisan v okviru Združenih narodov, vsakič, ko se mu to zdi primerno. Ne moramo zgolj predstavljati tega roka, ko se bodo ZDA zopet zoprstavile. Zmanjšati je treba politično negotovost glede tega sporazuma. Nekatere zamisli s tem v zvezi vsebojo tudi možnost, da bi razširili rok, do kdaj veljajo določene izjeme, še posebej, ko gre za sekundarne sankcije ZDA, kot je to zapisano v jedrskem sporazumu. Potem je tu še vprašanje, kako naj spremenimo sprejemanje odločitev. V času Obamove administracije so v State Departmentu hitro sprejemali odločitve, niso bile tako politično obarvane, v okviru te administracije so stvari drugačne. Biti moramo tudi odločni pri svojih zahtevah, zato da zagotovimo, da se bo ta sporazum še naprej izvajal. Poleg tega moramo pripraviti resne rezervne načrte, če vsa ta prizadevanja ne bodo uspela. Nekoliko bolj podrobno se bom tudi lotila teh rezervnih načrtov, zakaj naj bi šlo. Preden pa se tega lotim, bi rada povdarila tudi strateške prednostne naloge za Evropo, kako jih sama dojemam, katere so po mojem mnenju tudi strateške prednostne naloge za Iran v okviru tega skupnega celovitega načrta. Pomembno je tudi to, da zagotovimo, da bo Iran spoštoval vse svoje ključne jedrske zaveze. Časovnica je pomembna, mednarodna skupnost izvaja nadzor nad Iranom in Iran nas pri tem ne bi smel omejevati. Kakšen svežen lahko torej ponudimo Iranu, da se bo še naprej držal svojih zavez, tudi če se zida omakne iz sporazuma. Druga strateška prednostna naloga za Evropo bi po mojem mnenju morala biti naslednja če predsednik ZDA dejansko spreme odločitev, da se umakne iz sporazuma, ali lahko evropejci potem najdejo kakšen način, da bi civilno in nek civiliziran način razrešili ta problem z ZDA, da ne bo prišlo do umazane ločitve, temveč neke bolj kultivirane ločitve kako lahko tudi zagotovimo določene varovalke v času tega procesa ločitve. Kar pa zadeva Iran, težko je po mojem mnenju napovedati, kako se bo Iran odzval na morebitne ukrepe. S tem odgovarjam tudi na vprašanje predsedujočega. Kot mednarodni opazovalci smo do zdaj bili priča predsejšnji stopni strateške potrpežljivosti Irana, tudi ko gre za odzivanje na Trumpove ukrepe glede jedrskega vprašanja. Ampak Iran je v zadnjih tednih krepil svojo retoriko, predvsej zaostril jo je. Ne gre zgolj za neko dodatno politično urode, v mislih imam tudi naprimer nedavne grožnje, da bodo okrepili za 20 odstotkov svoje sposobnosti bogatitve v jedrskem sporazumu trenutno postavljamo zgornjo mejo pod 4 odstotke, ko gre za bogatitev. Ne moramo biti prepričani, ampak kar sem sama videla strani iranskih uradnikov v zadnjem letu, ugotavljam, da bodo oni zelo skrbno preverili, kaj bo storila Evropa v odziv na ameriške ukrepe. Zelo bodo pretehtali tudi to, ali je nadaljna udeležba v tem sporazumu nekaj, kar lahko prispeva k varnosti Irana tudi v prihodnje. Ne smemo se vključiti v to mednarodno igro kazanja s prstom na krivce, kajti pomembno je, da se zagotovi tudi gospodarsko sodelovanje. To je pomembno ne zgolj za Evropo, temveč tudi za Kitajsko, za Indijo, Južno Korejo, torej za azijska gospodarstva, ki so se intenzivno vključevala v iransko gospodarstvo. Tudi za Rusijo velja podobno. Zato moramo natančno preveriti, ali Evropa lahko ponudi nek svežen, ki zagotavlja dovolj spodbud za Iran, da bo lahko Iran prodal ta svežen eh, na uspešen način tudi svojim državljanom. Napetosti se pojavljajo v odnosih, podpora javnosti v Iranu za ta sporazum se zmanjšuje ni občutka, da bi ta sporazum prinesel gospodarske prednosti ali pa varnost za državljane nezdajno prihodnje. Po moje oceni bo po maju potekalo tudi neko prehodno obdobje, znotraj katerega bi lahko vzpostavili posvetovanja med Evropo in Iranom, bodi si v obliki skupne komisije ali v ločenem formatu. Pri vsem skupaj pa bo bistveno naslednje, ali bodo evropejci lahko zagotovili mehanizem oziroma proces, ki bo preprečil izvajanje sekundarnih sankcij strani ZDA na evropska in tudi ne ameriška podjetja. Torej tudi, če se bo predsednik ZDA odločil, da ne bo spoštoval izjem pri sankcijah eh, znotraj sporazuma ali obstaja kakšen mehanizem, ki bi nam omogočil, da preprečimo sankcije. Ko bomo skušali zagotoviti ta mehanizem, gre torej za rezervni načrt, v primeru, da se Trump omakne, bi sama predlagala naslednje. E3 bi moral ne mudoma začeti z oblikovanjem širše koalicije, zato da se zoprstavimo posledica morebitnega ameriškega umika. Predvsem bi se morali povezati z državami članicami Evropske unije, posvetovati se moramo. S tem v zvezi služba za zunanje delovanje naj vodi ta posvetovanja, vse skupaj pa bi moralo presegati zgolj ta okvir. Rusijo bi morali vključiti Indijo, Južno Korejo, Japonsko, torej ne samo podpisnice sporazuma, temveč tudi druge države v širši regiji, ki jih prav tako skrbi morebitno širjenje orožja, če naprimer ta sporazum propade, ker so te države veliko bliže, bliže vzhodni regiji, kot smo mi, čeprav smo tudi mi blizu. Potem pa je tu še vprašanje sekundarnih ameriških sankcij, dokot lahko sežejo. Treba je zgraditi koalicijo s tem v zvezi. Francija in še posebej Združeno kraljestvo morata previdno razmisliti o tem, katere korake naj sprejmemo na ravni Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je seveda vključen v ta sporazum, zlasti, ko gre za morebitne povračilne sankcije strani Združenih narodov. Nažalost, za evropejce to pomeni, da bomo morali sprejeti nekatere uh, nepriljubljene ukrepe, sodelovati bomo morali tudi z Rusijo in Kitajsko, ampak to je področje, kjer lahko zagotovimo tudi prečno sodelovanje pri različnih vprašanjih. Okrepiti je treba tudi obstoječa prizadevanje, tako na strani evropskih vlad, kot tudi na strani zasebnega sektorja. Ali lahko najdemo kakšne izjeme v primeru da ZDA sprejmejo sekundarne sankcije. Idealno gledano bi šlo za širše izjeme. Minimalno bi morale biti te izjeme vezane na konkretne sektore, ki so pomembni za Evropo, naprimer energetski sektor, letalski sektor, finančne storitve, avtomobilski sektor. Ali pa so to izjeme, ki so vezane na posamezne pragove. Izkušnja iz preteklosti, ko smo se pogajali s takšnimi izjemami, in tako naprej z eh, kongresom o vprašanjih, kot so ruske sankcije lani, kažejo, da bi se utegnila začrtati pot. Know, uh... In tretjič, vem, to je kontroverzna tema v Bruslu, vendar pa mislim, da moramo resnično premisliti o določbah v EU, kar se tiče blokade, saj kot poskus pritiska v razpravah s Trumpovo administracijo, da torej lahko povemo, da ima Evropa druge možnosti, če se želi ameriška administracija umakniti od mednarodnih zavez. Potem lahko seveda EU pripravi rezervne črte. Pogovarjala sem se z veliko evropskimi multinacionalkami in vem, da je finančna povezava med Evropo in ZDA zelo velika in je to velika težava, da bi s tako blokado imeli pozitivne učinke. Ampak naj spostavim, v naslednjih mesecih bi govor o tem lahko Evropa izkoristila za politični pritisk, da bi to resnično bilo potem bila to resnično civilizirana ločitev od ZDA. In potem še nekaj, na tem EU že dela, ampak resnično je potrebno razrešiti bančne in finančne ovire, s katerimi se sooča jedrski sporozum. Jedrski sporozum je dvostranski sporozum. Del mora izpolniti Iran, kar se tiče implementacije, drugi del pa ima upravka s prilogami, kar se tiče ekonomskega sodelovanja. Najtežji del tega, breme, ki bo padlo na Iran, da stori resnično pomembno reformo bančnem sektorju in da bo izpolneval načrt projektne skupine financirano. Vendar pa mislim, da EU ima dovolj kompetence, na tem področju lahko pomaga Iranu, ko bo poskušal iziti iz desetletij dolgih sankcij. Tukaj, naprimer, govorimo tudi o tem, da bi EIB lahko morda bila ustrezen okvir za evropska podjetja, ki iščejo alternativne bančne mehanizme za Iran in tako ne bi to škodovalo njihovim, njihovemu sodelovanju ZDA. E Nadalje, odprta vrata ZDA, e da se vrnejo k sporazumu, naj si bo po to ali drugimi administracijami. Kaj ti, iskreno rečeno, ta sporazum bi bil veliko boljši, če bi vsi partneri sodelovali. In ker mi zmakuje časa, bom hitro končala še zadnjo točko, zadnjim priporočilom. To je več sodelovanja s Teheranom, pa tudi ZDA, Saudsko, Arab Saudsko Arabijo in Izraelom, da povemo, zakaj točno gre. Da gre za to, da želimo odvrniti globalno grožno, kar se tiče jedrske varnosti v regiji, ki je zelo blizu Evrope, ki je zelo razdeljena, ki je nekako med mirom in sporom in seveda, če bi prišlo do spora, bi tudi Evropa občutila svoj del. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj se bomo lotili razprave. Najprej besedo dobi gospod Lic v imenu gospoda Fekenštajna, ki je tudi odgovoren za to področje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa za te pomembne informacije, ki ste nam jih podali. Govorim o imenu gospoda Fleckensteina, ki bi moral danes biti tukaj, pa ga žal ni. Pozdravlja vas pa in sam tudi podpiram to, kar bo povedal. Kot nadzorni poročevalec za Iran bi rad izpostavil pomen današnje javne predstavitve o skupnem celovitem načrtu ukrepanja JCPOA. To je ključnega pomena za to, da spregovorimo o ukrepih Evrope, če bo ZDA resnično se odločila za odzem certifikata. Iran je zelo pomemben za Bližnji vzhod, za Evropo in za cel svet. Zmerne sile v Iranu bi bile oslabljene, če bi se ZDA umaknile. To bi lahko pomenilo ukrepitev hardlinerjev, in to bi pomenilo visoko tveganje, da bi Iran ponovno zagnal jedrski program, prav tako pa bi lahko prišlo do več sporov v regiji, kot ste tudi že izpostavili. Zato se popolnoma strinjam z visoko predstavnico, ko pravi, da je potrebno izpostaviti strateški pomen polnega izvajanja sporozuma od strani vseh akterjev. In to je povedala na ministerskem sestanku prejšnji teden. Zaenkrat je Mednarodna jedrska agencija vedno znova gotavljala, da Iran izpolnjuje svoje obveznosti iz sporazuma, vendar pa Mike Pompeo kot eh, ameriški sekretar in imenovane Boltona povečujejo tveganje za vedno večje tveganje za umik Maja. Sedaj se soočamo še večjim oklevanjem Trumpove administracije in omiko Maja. Zato moramo praviti naše ukrepe glede teh rokov in ohraniti naše strateške prioritete, prav tako pa ohraniti zavezo JCPOA. Seveda, potrebno je sodelovati, vsi akteri morajo sodelovati, da ohranimo izvajanje, vendar pa naš največji interes je, da Iran v polni meri izvaja skupni celoviti načrt ukrepanja JCPOA. Prav tako morajo ZDA ostati zavezane temu sporozumu. Zato potrebujemo ukrepe na ravni EU. Enotni moramo biti, tudi glede namena. Mislim, da moramo biti bolj odločni v prihajajočih pogovorih ZDA, da bomo zagotovili, da ne bomo sodelovali pri spodkopavanju jedrskega sporozuma. Pomembno je, da smo jasni, da smo pripravljeni iskati alternativne možnosti za ohranitev jedrskega sporozuma, če bo to potrebno. in da bomo sodelovali s podobnimi koalicijami, da bomo zapolnili vrzeli, če bi se ZDA resnično omaknile. Odločna evropska pozicija bi lahko zmanjšala tveganje za spore v regiji. Verjetno bi potem tudi Evropa morala nositi svoje breme, če bi od tega prišlo. Prav tako pa mora biti Evropa verodostojen partner, ki spoštuje mednarodne standarde v teh težkih časih. Seveda, pa smo pripravljeni se pogovarjati tudi o drugih vprašanjih z Iranom, ki so izven obsega JCPOA, kar se tiče raketnega načrta in kar se tiče vloge Irana o vedno višjih napetostih Sirijo in Jemnom. To je zelo pomembno. To je nova razsežnost. Vseeno pa se je potrebno tega lotiti ločeno. Poleg tega se moramo pripraviti na najslabši možni scenarij, da se zeda umaknejo iz porazuma. prav tako moramo razmisliti o političnih, ekonomskih spodbudah za Iran, da bi še naprej izvajal sporazum. Pogovoriti se moramo tudi o možnostih, kako bi Evropa lahko ponudila te spodbude tako, da bi uporabili tudi tehnična sredstva, ki štitijo podjetja pred eh, sekundarnimi sankcijami ZDA. Izmenjave in javne predstavitve kot je ta bodo EU pomagale zmanjšati škodo, ki bi lahko nastala. In naj k temu dodam še tole. Če pogledamo po EU, imamo tudi druga strateška vprašanja v regiji, nekatere države zelo spreminjajo stališča, niso popolnoma enotne, vendar pa imunili ste tudi regionalne pogovore ki jih moramo upraviti glede jedrskega vprašanja v Perijskem zalivu, na področju Perijskega zaliva. Ali se pogovori že začenjajo, omenili ste Saudsko Arabijo, ali se je to že začelo, če ne, pa bi potem kot sporedni program, ki bi ga morali pripraviti, verjetno točno to, ker so razmere napete. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Lee. Le doy la palabra al señor Tanok. Hvala lepa, gospod Tenak je naslednji. Hvala lepa, mudi se mi. Ne vem, ali boste lahko odgovorili na vprašanje. Seveda, strinjam se z vami, glede pomislekov, glede nedavnega imenovanja Johna Boltona kot varnostnega svetovalca. Zdan Sokol je, kar se tiče Irana, zelo je strok glede te države in mislim, da obstaja resnično tveganje, da se bodo zveda omaknile iz JCPO dve kratki vprašanji. Mislim, da je nekdo že omenil, kraljestvo Saudske Arabije, da je so podpisnica sporozuma o neširjenju jedrskega orožja. Tega nisem vedel, ampak zanima me, če je to res, če sem vas prav razumel, kako pa bi potem bili upravičeni, kakorkoli že, tudi brez JCPOA, spostaviti jedrsko orožje, ne da bi kršili listno sedem za naj. Ne more se kaj tako odreči temu sporazumu o neširjenju jedrskega orožja brez resnih pravnih posledic. Drugič, in nekaj, o čemer nišče ne govori, pa vsi vemo, da to obstaja. Moja država je manj kot leto oddaljena od Brexita. Združeno kraljestvo je zelo pomembno za celoten postopek za pogajanje. Združeno kraljestvo si skoraj obupno želi trgovinski sporozum ZDA v tem umestnem obdobju, teh 20 mesecih po Brexitu. In mislim, da se bodo soočali s kar protekcionističnimi silami v Washingtonu. Ampak vseeno, to je del posebnih anglosaksonskih trgovinskih sfer, ki jih obljublja Trump, da se bodo tako povezali z nekaterimi državami po Brexitu. Zanima me, kako bo to možno za Združeno kraljestvo izven Evropske unije, čeprav je zapisano, da bi naj podpirali JCPOA kot tretja država in podpirali tudi EU v tem oziru. Kako bi torej potem lahko to razrešili glede teh sekundarnih sankcij, kajti to bo resnično velika drema za London. Hvala. Najlepša hvala, gospa Mudi. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo zanimive predstavitve in za zelo veliko informacij, ki ste nam jih podali. Najprej strinjam se s pripombami, ki so že bile dane, kar se tiče skupnega celovitega načrta ukrepanja, kje smo in naša podpora pri nadaljem delu in za pravno državo. Če želimo ohraniti in spoštovati mednarodne obveznosti, moramo sprejemati tudi naše odgovornosti znotraj tega sporozuma in to je ključnega pomena. Ena od stvari, ki ste se jih dotaknili in me zanima, če bi se lahko to nekoliko poglobili, pa so ukrepi, ki so bili sprejeti proti Iranu izven skupnega celovitega načrta. Kajti gotovo obstajajo pomisleki in strahovi, da v Iranu, kar se tiče Irancev in tudi drugih državljanov, ki so v Iranu, tudi britanske državljane trenutno v zaporu, da so slabi elementi, ki se dogajajo tam. To je samo eno od primerov, kaj se dogaja. Mislim, da poteka razprava tudi poleg dodatnih sankcij, ki bi naj bile uvedene brez ZCPO-a, če bi to imelo posledice na stališče ZDA, kar se tiče tega načrta ukrepanja, da torej ukrepamo tudi, kar se tiče Irana, kar se tiče notranjih dogodkov, ki morda niso nojno povezani z jedrskim sporozumom. Nadalje, trenutne okoliščine, in občutljivost v nadaljavo, ki se vodi v regiji. In mislim, da se to nanaša tudi na Knuta, to, kar je ravno kar kolega povedal, njegovo imeno. Ponavno vprašanje, ali se že začenjajo regionalni pogovori povezavi s tem? Ni bilo čisto jasno iz vaših pripomp. Ali pričakujete nekakšen nov JCPOA? kaj točno torej se dogaja na tem področju. To je vse. Veliko razprave še potrebnih zaradi občutljivosti tega vprašanja. Razmere so veliko bolj nevarne kot takrat, ko smo začenjali razprave o skupnem celovitem načrtu ukrepanja. To pomeni, da moramo biti zelo previdni, ko se s tem ukvarjamo. Hvala. Hvala lepa, kolega Hači Georgij. Hvala lepa za odlične predstavitve. Dve vprašanje. Najprej za gospoda Corneliusa Adebara. Dejali ste, da bo Iran po izvajanju tega sporozuma drugačna država. Ne vem, ali sem vas pravilno razumel, lahko poveste več o tem. In potem dve vprašanji za gospo Eli Geranmaje. Dejali ste, da bo ekonomija v nekaterih državah negativno občudila negativne posledice zaradi tega dogajanja tega nisem ponovno razumel, omenjali ste Južno Korejo. Drugič, govorili ste o taktiki, ki jo gospod Trump uporablja, ko se pogaja s kongresom in da mora Evropska unija to razumeti in upoštevati. Kaj ste mislili s tem? Hvala. Hvala lepa, kolega Huntner. Hübner. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil za dobre predstavitve. Dve vprašanje. Prvo. Še malo bi povrtal. Glede teme, o kateri ste že veliko krat govorili. Kako se bo odvala Evropa, če bo prišlo do najslabšega, da se bodo zeda omaknile iz porazuma in potem sekundarne sankcije bi lahko seveda bile nevarne za evropska podjetja. Shajam iz tega, da ne bo možno preprečiti bistvenega dela teh sekundarnih sankcij. V finančnem sektorju vidimo to že sedaj. Naša podjetja so že pokleknila. Resnično menite, to je vprašanje, da je Evropa dovolj močna, da se zoprstavi tem sekundarnim sankcijam ZDA? Drugo vprašanje. Kako ocenjujete razmere, še prav posebno, kar se tiče Severne Koreje? že precej časa imamo dobro, relativno dobro sodelovanje med Iranom in Severno Korejo. Če bomo v sporozumu zahtevali določene elemente in če bo Trumpu uspelo, da se ustavi tudi raketni program Irana, bo to resnično pomagalo, kajti Iran je še vedno prisoten v Severni Koreji in si lahko priskrbi zadeve, ki jih potrebuje ali ki jih želi imeti. Hvala. Hvala lepa, gospod Fong. Hvala lepa, ko ste čisto na koncu govornikov. So je večina vprašanj že zastavljenih. Ko sem poslušal gospoda Buhnerja, je tudi izpostavil vprašanje Severne Koreje. <laughs> Zdaj se bil, da imam to vprašanje, ki ga še nihče ni zahtavil, no pa je šlo po zlu. Če je še morda kaj ostalo glede vprašanja Severne Koreje, česar je gospod Buhner še ni vprašal, je morda tole, malo je drugačno od eh, vprašanja Buhnerja. Kako mislite, da se bodo pogajanja, če bo prišlo do pogajanj med Trumpom in Trumpom, Kim Jong-ungom, kako bo to vplivalo na karkoli že bo Trump storil 12. maja. Ne vemo, kaj bo, ampak če bo se omaknil iz porazuma, potem kakšno sporočilo pa bo to Severni Koreji, če se bo Trump želel pogajati o podobnem sporozumu, kajti nekaj takšnega bo to moralo biti. Vprašanja so namreč povezana, tudi s Severno Korejo. No, je še kaj ostalo, o čemer še nismo govorili? Mislim, da ne. Večino, večina je že izčrpanega. Tudi vprašanje gospoda Hadži Džordža. Kaj mislite s tem, da bomo videli drugačen Iran, kot je bil tisti, ki je vstopil v pogajanja. Se upravičujem, to je vse. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajam gostoma. Kdorkoli želi začeti, lahko kar začne. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa poslankam in poslancem, da ste se poglobili v to vprašanje. Jaz postavil bom nekaj vprašanj, ki so bila neposredno zastavljena meni ali ki so imela odprtega naslovnika, ostalo pa bom prepustil kolegici. Prvo vprašanje. Gospod Lic, različen interes držav članic EU. Mislim, da vi bolje veste, kakšno je stališče držav članic, kako ukrepati proti Irano. Imeli smo medijska poročila, kot smo slišali, da, da obstaja pripravljenost EU3, da razširijo tudi sankcije na raketni program, potem pa tudi ista poročila, ki zrcalijo različne stališča med državami članicami. To ni nič novega. Zelo težko je bilo doseči enotno stališče glede sankcij EU proti Iranu v zadnjih 12 letih, ki so vodila v sporozum 2015. To je del raznolikosti evropskega pristopa. Kakorkoli že, seveda pa ni prav veliko časa za razmišljanje o teh vprašanjih pred pripravo stališča. Element, ki je pomemben, je, da EU sprejme enotno stališče. To ni nujno stališče EU3, ampak Upam, da bo skupno stališče sprejeto. Regionalni pogovori so bili omenjeni. Ne, to se še ne odvija. Predlog je bil podan strani Irana, kot sem dejal, ki je pripravljena na take pogovore. Zaenkrat je bila Saudska Arabija tista, ki je oklevala, ki ni želela se lotiti in vstopati v take pogovore o regionalni varnosti. Seveda, vprašanje ostaja ali bo Evropska unija ali bodo posamezne države članice lahko pripravile Rijad do vstopa v te pogovore. Je pa seveda to v duhu ukrepanja EU, to je eno načel EU, da iščejo večstranske rešitve takih sporov. Ustrezno bi to bilo, vsaj za to, da bi sprejeli ponudbo Irana in bi se lotili tega vprašanja. Potem, do kakšne mere bo Iran drugačna država, recimo leta 2031, to takrat govorimo, če si pogledamo 15-letni načrt ECPOA, lahko imamo različne upanja, kako drugačna država bo Iran takrat, ampak seveda ne govorimo o upanju, lahko pa povem tole pravno-tehnične razmere za Iran bodo drugačne, če bo jedrski sporozum uveljavljen tako, kot je bilo mišljeno. Po osmih letih bo Iran moral ratificirati dodatne protokole. To je zaenkrat samo prostovoljno pod skupnim celovitim načrtom ukrepanja. Ratifikacija dodatnega protokola je povezana ZDA e z začetkom pravnega postopka, to so obljubili za pravo sankcije in to ni prav. Gotovo, to priznavam. Ampak zamisel, ki tiči za skupno celovitem načrtom ukrepanja, je, da ne bodo razmere za Iran takšne na koncu e JCP-a, kot so bile na začetku, da ne bo tega statusa quo. Potem pa vprašanje. Gospoda Tenoka, njega več z nami, ampak vseeno. Saudska Arabija je podpisala sporozum o neširjenju jedrskega orožja. Ne sme razvijati jedrsko orožje, ampak Saudska Arabija je uradno že zagrozila, da bodo razvili tak program, če bo Iran to storil. To je seveda zelo nevarno. Zelo malo članic NPT je, ki izkorišča možnost razvoja jedrskega orožja. Sadska Arabija bi se morala omakniti iz porozuma o neširjenju jedrskega orožja, kot je storila to Severna Koreja. In nasplošno bi se seveda potem morala soočiti z enakim tipom sankcij kot Severna Koreja, pa tudi Iran, ko so se umili, da razvija jedrsko orožje. Tega ni moč jemati kar tako na lahko. Torej, Potrebno je, da Saudska Arabija tudi namenja pozornost temu vprašanju. Potem pa vprašanje, kako bi se odzvala Evropa, ali bi dejansko lahko se zoprstavila sekundarnim sankcijam ZDA. Ne ugibamo o tem, kaj je pripravljeno storiti EU in kaj ne. Poskušali pa smo svetovati, kakšno bi naj bilo evropsko stališče specifične pripombe so bile podane, kaj bi EU lahko storila, kako bi se lahko zoprstavili tem sekundarnim sankcijam, če bi to bilo potrebno. O tem je govorila Eli. Vendar pa vprašanje je samo delno, ali bodo te sankcije učinkovite ali ne. Gre tudi za to, ali se bo EU do 12. maja, do roka, predstavila kot taka, da je pripravljena iti v določeno smer. Veliko ima opravka s predstavljanjem nasprotne strani, z odločnim stališčem, ročevanjem in razen stališča, ki ga pozdravljamo, glede e CPOA, nimamo tega odločnega stališča EU, kar bi storil na najslabšem primeru in to se nam ne zdi dobro. Potem končno. Ne gre samo za najslabši možni scenarij, gre tudi za širše vprašanje, kako bi se EU lotila vprašanj širše regije, varnostnih vprašanj in drugih. Zamisel svežnja se porodi, ko pomislimo o tem, kaj želi storiti EU glede na svoje interese. Hvala lepa, kolegica. Hvala lepa. Naj se dotaknem točk, ki jih kolega ni omenil ali morda dodam še kakšno. Povezava med evropskim stališčem, še prav posebno, kar se tiče ne jedrskih dejavnosti in kako je to povezano s Trumpovo pogajalsko taktiko. Mislim, da razprave, ki potekajo v tem trenutku, kar se tiče potencijalnih novih sankcij proti Iranu, niso povezane z domačimi vprašanji, če to prav razumem, ampak z regionalnimi in raketnimi. kar se tiče spornih vprašanj z Iranom, pa imamo možnosti, kako se teh najbolj učinkovito lotiti. Sankcije niso vedno rešitev za dosego rezultata, ki si ga želite. Naprimer, še prav posebno glede vprašanj, za katera meni, za katera Iran smatra, da so to ključna, naprimer kot je ta raketni program. Tukaj moramo imeti veliko bolj raznolik pristop, kako izluščiti področja težav z Iranom, ki lahko dosežemo največ in tu je največ razlik. In tukaj je ekonomski pritisk na Iran predvsej omejen. Stopnja ekonomske integracije po sporazumu je pod pričakovanji EU in Irana. Tako da so pričakovane glede sankcij, ki bi jih uvedli tudi veliko nižja kot leta 2012, ko smo govorili o sankcijah povezanih z energijo, ki bi bile veliko draže za Iran. In tukaj se navežem na točke, ki sem jih omenila prej, da moramo zelo podrobno opredeliti naše ukrepe, da bomo spostavili kar največji politični pritisk Zelo jasno je, da nasprotniki sporozuma v Washingtonu, ki so blizu administraciji Trumpa, pravijo, da se bo EU uklonila pod pritiskom, če bodo še zaostrovali stališča v ZDA. Da bo ta sporozum nekakšen mleru in bo to pomenilo tudi ostre ukrepe strani EU, ne samo glede jedrskega sporozuma, pa tudi glede regionalnih vprašanj in tako potem Iran ne bo več mogel spoštovati sporozuma. Torej, v tem smislu, po njihovem mnenju, po moje, želijo prisiliti v Iran, da bi izstopil iz sporozuma. Preden kolektivno ukrepamo, uvedemo ukrepe, ki bi lahko Iranu nakazale, da se Evropa umika iz sporazuma, moramo dobiti jasna zagotovila ZDA, da se bodo držali sporazuma, da bomo lahko Iranu dejali, da smo zavezani sporazumu, pa da se bomo ukvarjali tudi z nejedrskimi vprašanji. Toliko o tem vrstnem redu. Kako deluje Bela hiša v tem trenutku? Mislim, da nihče ne ve čisto točno, kako je. Predvsej nepredvidljivosti je. Vsi moji obiski v ZDA v zadnjem letu so to potrjevali. Ljudje so usupli glede stopne predvidljivosti in glede retorike administracije. Tako glede politike širše kot tudi domače politike. Preden izdamo naše stališče, moramo resnično podrobno premisliti o naših ukrepih. In potem še eno vprašanje. Južna Koreja, Indija, Japonska se pogajajo z Iranom glede velikih investicij. Velik interes je, da bi deeskalirali te regionalne spore zelo pozorno spremljajo to, kar počno evropejci. In mislim, da bi pozdravili usklajevanje z evropejci kot del mednarodnega odziva, kot protiotež okrepom ZDA, če bi šlo za umik iz porozuma strani ZDA, ki je Združeno kraljestvo, pri vsem tem, hvala Bogu, Združeno kraljestvo je še vedno del EU, zaenkrat in torej še ima vpliv na razprave in tudi zelo pomemben delež pogajanjih ZDA v tem trenutku kot ena najtesnejših zaveznic ZDA. To vprašanje, kje se pozicionira Združeno kraljestvo glede sekundarnih sankcij ZDA, mislim, da odločitev še ni bila sprejeta, vendar pa zdi se, da želijo povedati, da je to vprašanje, ker moramo zelo sodelovati z Evropo, kar se tiče zonanje, zonanje politike. Kar se tiče tehničnih zadev, pa mislim, da bo to potrebno še doreči. Potem pa vprašanje regionalnih pogovorov. Domnevam, govorili ste o Saudski Arabiji specifično, če pa to razširim, lahko povem, da regionalne razprave z Iranom obstajajo z evropske strani. Nedavno, v tem se je veliko poročalo, je bila Münchenska varnostna konferenca, ko so vlade Italije, Francije, Nemčije in Združenega kraljestva se pogovarjale z Iranom o vprašanjih regionalne varnosti, še prav posebno na nekaterih perečih vprašanjih. To teče. In evropejci bi, po mojem mnenju, morali blažiti, oblažiti eskalacijo te regije v tem trenutku in skušali predstavljati dodatne ukrepe za deeskalacijo v trenutku, ko postaje vroče, kjerkoli že, katerenkoli sporo si to pogledate na tem področju. Evropejci se pogovarjajo z vsemi. Washingtonom, Teheranom, Izraelom in Saudsko Arabijo in to je že instrument za deeskalacijo. In potem končno vprašanje. Vprašanje Severne Koreje. Deljena mnenja so glede tega, ampak skupnost za jedrsko varnost pravi, da če se bo Trump omaknil iz porazuma, bo to resnično samo še prilo. Olja na ogen pogovorih s Severno Korejo. Kako bodo ZDA lahko verostojno dejale, da bo ta in da bodo naslednje administracije se držale sporozuma Severno Korejo, če so pa spodkopale morda enega najbolj odločnih jedrskih sporozumov, kar jih je kdajkoli bilo. Vprašanje Severne Koreje je tudi vprašanje globalne varnosti. To mora biti pomembno za Evropo se vrnemo na dinamiko v Washingtonu, obstajajo pomisleki, ali je ta administracija pripravljena in ima tehnične zmogljivosti pripraviti in zelo tehnične pogovore s Severno Korejo pripraviti do konca, v tem trenutku, ko imajo težave s porozumom v Iranu. To nas mora vse skrbeti. Hvala lepa. Bueno, voy a dar, tenemos dos últimas. Hvala lepa. Še dva prispevka, res zadnja prispevka. Prosim, da ste kratki nedrnati. Ana Gomez in potem še kolega Lec. Uh, uh, Hvala lepa. Delegaciji odbora AFET in DROA sta bili pred kratkim v Iranu. In tam so nam povedali, da so številni v Iranu protestirali proti režimu, zato ker niso bili zadovoljni z gospodarskim stanjem in gospodarsko politiko in to so povezali tudi z posegi države v Siriji. Slišali smo, da je to imelo velike posledice na režim, tudi na notranje politične ravni. Izraelci so bombardirali pomembne iranske obrate v Siriji in jih tudi uničili. Zanima me, dokolikšne mere to vpliva na dogodke v Iranu. In zanima me, kako menite, da bodo Iranci lahko rešili to protislovje. Po eni strani trdijo, da so bili žrtve Sadama Huseina in njegovega kemičnega in jedrskega orožja, po drugi strani pa zdaj podpirajo Asada, ko uporablja kemično orožje v Siriji. Kako bodo to oni rešili na notranje politični ravni? Ukolikor ne bodo spet zatrli vseh drugih glasov. Hvala, gospod Linc. Hvala. Omenili ste varnostno konferenco v Minhnu, gospa Grenaj je dejala, da so zelja več kot samo predsednik in gospod McMaster je rekel, da je treba upoštevati več kot samo tvite predsednika, ampak McMaster je več tam ni. Zadeve se hitro odvijajo v ZDA in to je zaskrbljujoče. V Minhnu je Netanjahu omenil tudi Izrael, ki se lahko vključi v dogodke okrog Irana in Sirije. Hvala Ani Gomeš, da je omenila tudi ta element. Dobro, ampak Severna Koreja, mislim, da bi to moral biti naš največji argument. In tudi tam vidimo veliko premikov. Kim je obiskal Kitajsko in zadeve se odvijajo naprej, pred kratkim je bil tudi skupni koncert Severne in Južne Koreje. Poglejmo si, kaj se je zgodilo na olimpijskih igrah in tako naprej. Mislim, da je to naš najmočnejši argument za to, da Evropska unija pošlje signal v to smer. V ponedeljek bo zasedal svet za zunanje zadeve. Ali menite, da bi to moralo biti na njihovem dnevnem redu? Ne vem, ali je, ampak eh, morda bi lahko Federika Mogherini to omenila. Namreč, da bi povedali, da Evropa vprašanje, o katerem bodo govorili 12. maja, jemlje resno in da smo pripravljeni tudi ukrepati. Vprašanje, omenili ste bančni sektor, ki je zelo pomemben, ampak pri nas v Evropskem parlamentu je bila tudi delegacija iz Irana in mimo kredito je bilo poudarjeno tudi na varnostne konferenci v Minhnu, gre za okoljske izzive v regiji. Morda bi to lahko bil nov element v pogovorih. Omnile so se tudi peščene nevihte, naprimer. Iranski predstavniki so govorili o tem, morda bi lahko s takšno diplomacijo kaj dosegli, naprimer voda, pesek in tako naprej. Morda bi lahko to upoštevali, kaj ti Iranci so bili na to pripravljeni, se mi zdi. Hvala, gospod Mudi. Hvala. Obljubim, da bom zelo kratka. Zelo je bilo zanimivo, ko ste omenili druge akterje iz Azije, da tudi ti želijo tesneje sodelovati z Evropsko unijo in krepiti odnose. In zanima me le, ali Vse to že dogaja, glede na to, da je v dvorani tudi SSD. Zanima me, kam to gre. Pa terminar, da je. Najlepša hvala. Za zaključek, pet minut vam dam. Hvala lepa. Poskusila bom biti kratka. Najprej, kar zadeva javno mnenje v Iranu v državi kot je Iran, je včasih težko pravilno oceniti po vsej državi, kakšno je javno mnenje, ampak v Iranu je zelo pomembno, da so ljudje zelo povezani z družabnimi mediji. Naprimer, platforma kot je Telegram je zelo priljubljena, tam potekajo žgoče razprave. Naš dostop je omejen, ampak Naslovnice, ki smo jih videli v zvezi s protesti, so bile povezane z socialno-ekonomskimi vprašanji, to je seveda povezano tudi s političnim nezadovoljstvom. Po mojem mnenju, zdaj teče v javnosti politična razprava, ki je nekaj novega v primerjavi z zadnjimi tremi desetletji. Komentatorji, novinarji, profesori in tako naprej vsi razpravljajo o zadevah, ki so bile prej morda tabu. Tisti, ki so bili na ulicah, so bili običajno žgoči podporniki islamske države in to je nov izziv, ki ga morajo rešiti. Vidimo pa, Da je tam veliko razprav na temo nujnih gospodarskih reform, ki se morajo zgoditi ne mudoma. In kako sem povedala na začetku, iransko vodstvo bo moralo sprejeti težke odločitve o nadaljevanju poti in o tem, kako se bo delila politična moč v tej državi. Prav gotovo je bilo treba omeniti tudi regionalne dejavnosti Irana v Siriji, v Libanonu in tako naprej. In tudi to je bil dejavnik v protestih. Ampak največji izziv je seveda gospodarski. Prav tako je vedno več nezadovoljstva med ljudmi, zato ker so bila pričakovanja zelo visoka glede tega, kaj lahko ta sporozum doseže, rezultatov pa ni bilo vlada in voditelji se morajo zdaj na to odzvati. Kar zadeva regionalne pogovore, podnebno diplomacijo in tako naprej. Sama sem zelo naklonjena temu, ampak eh, pred kratkim sem bila v tej regiji še pred dvema tednoma in povem vam lahko naslednje. Iran javno govori, da je pripravljen na to, vendar drugi niso. Iran bo moral ukrepati, zagotoviti bo moral nekaj več zaupanja med seboj in drugimi, preden bodo drugi pripravljeni sodelovati z Iranom v zvezi s tem. Kot evropejci lahko pač poskusimo vse strani spodbuditi k temu, da spet pride do več zaupanja, ampak trenutno ni apetita za to, trenutno si vsi želijo eskalacijo. To je zaskrbljujoče in še oblikovanje koalicij. Ne vem, ali so tukaj predstavniki SZD-ja, ampak kolikor vem, se ne dogaja veliko na tej fronti. Sama pa sem vsekakor za to. Vem, da potekajo redna zasedanja s kolegicami in kolegi iz Japonske in Južne Koreje, ampak zaenkrat še ni nekega usklajenega pristopa za to, da bi načrtovali ustrezne postopke in mehanizme. Hvala. Izvolite. Hvala lepa. Troje bom povedal. Na začetku Severna Koreja, potem pa še par komentarjev v zvezi z Iranom, na koncu pa še v zvezi z Evropo, seveda. Eli je povedala, da se varnostna skupnost strinja da ne bi bilo dobro, če bi odstopili od sporazuma z Iranom nekaj dni preden se bodo ZDA srečali z, z Severno Korejo. Vendar jastrbi v ZDA pravijo nasprotno. Želijo pokazati moč v pogajanjih za Severno Korejo in zato bi moral Trump odstopiti od sporazuma, ker je ta sporazum slab. Pravijo, da Iran goljofa, da Iran ne, izpolnjuje svojih obveznosti, torej če so strogi z Iranom in če kritizirajo skupni celoviti načrt ukrepanja, je to le predpogoj za to, da začnejo pogajanja za Severno Korejo. Ne? Pravim, da se strinjam s tem, ampak pač to je njihovo mnenje in to prevladuje med jastrebi v Washingtonu. Kar zadeva Iran, Eli je to povdarjala, izpostavila je, kako živahna je ta razprava, koliko se dogaja na notranje politični ravni. Evropejci morajo spremljati ta vprašanja, okoljska vprašanja, družbena vprašanja, gospodarska vprašanja, predvsem morajo biti aktivni. Seveda, pričakovanja so bila postavljena previsoko, ampak pričakovanja so bila namenoma postavljena visoko, zato da bi ljudje sprejeli ta sporozum, tudi vrhovni voditelj eh, je moral sprejeti ta sporozum in rezultati so pač nekje vmes. Evropska unija lahko sicer prispeval, omenjena je bila Evropska investicijska banka, spodbujamo lahko financiranje v valut, ki niso dolarje in tako lahko Evropa poskusi biti aktivna po gospodarski strani. Ampak prav gotovo je vredno spremljati dogodke v Iranu, kajti to je družba, ki si želi več odprtosti in tudi bolj pravičen notranji sistem. In na koncu še pristop EU, da lepo bi bilo, če bi svet za zunanje zadeve v ponedeljek lahko govoril o tej temi, ne vem ali bodo ali ne, včasih gre pač samo za signale. Če bi resolucija omenila, da se Evropa pripravlja na najslabši scenarij in če bi dejali, da že pripravljajo načrt B, bi to že drugim stranem pokazalo, da smo resni glede svojih zavez. Na koncu pa še nekaj, to je povezano z vprašanjem Brexita. Obstaja beseda, ki jo je težko izgovoriti, gre za besedo kompartmentalizacija. In to bi morali storiti mi. Pri dogovoru z Iranom to počnemo in zdaj moramo to storiti še bolj kot prej. Pogledati se moramo, kje se strinjamo, tam moramo okrepiti sodelovanje, po drugi strani pa moramo biti strogi v zvezi s področji, kjer dogovora ni. Mislim, da je bilo vprašanje postavljeno v zvezi z Združenim kraljestvom EU27 plus Združeno kraljestvo. Bi morali sodelovati na čim več področjih in to velja tudi za skupni celoviti načrt ukrepanja. Pripraviti moramo skupno stališče do Irana. Ugotoviti bi morali, kje se strinjamo in kje želimo sodelovati z Iranom. Ohraniti moramo ta načrt ukrepanja. To velja tudi za okolje in za družbena vprašanja. Seveda pa moramo biti strogi z Iranom na področjih, kjer se ne strinjamo. Naprimer, so aktor destabilizacije, na številnih področjih v regiji in to je nekaj, kar Irančani pričakujejo. Oni morda tega ne bodo dejali, ampak seveda tudi oni to razumejo kot ponosna država. Hvala. Hvala lepa torej obema gostoma za tako pomembne informacije. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem za razpravo. S tem smo zaključili z javno predstavitev predstavitvijo, zdaj pa nadaljujemo z preostalim delom dnevnega reda. So good morning from my side. Pozdravljeni, zdaj bom pa jaz predsedoval. Lepo je, da vas je toliko z nami. Vreme je tako čudovito, da ste vsi raje v dvorani. V drugačnih okoliščinah bi prosil, da vsi pridete naprej, da bi Vsi bili bliže, ampak v Afetu to pač ne deluje, zato bomo ostali pri tem. Gre za naslednjo točko in sicer celoviti in okrepljeni sporozum o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani. Poročevalec je Laszlo Tekeš. prosim, izvolite. Thank you, chair. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sem poročevalec in povedati želim, da mi je všeč, da sta EU in Armenija dosegli tolikšen napredek na dvostranski ravni, še posebej v luči tega, da je bilo to težko doseči, ker smo imeli veliko izzivov. Armenija letos praznuje 208. obletnico oblikovanja Jerevana, to je najstarejša krščanska trdnjava ki se je skozi stoletja spopadala z veliko izzivi. Armenija se spopada z komunistično zgodovino in posledicami. To pomeni, da je veliko demografskih izzivov, pa tudi gospodarskih težav, ampak pripravljeni so sprejeti gospodarske reforme, zato da bi postali svobodna država, svobodna evropska država. Podpis celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu je bil izveden novembra 2017. Zato imamo zdaj priložnost sodelovati. Evropska unija na zunanje politični ravni daje prednost sosedam, ki sprejemajo pravno državo, demokracijo in človekove pravice. Zato je krepitev odnosov z Armenijo v regiji, kjer je zgodovina težavna, sedanjost polna izzivov, predstavlja za nas lepo priložnost. Okrepiti moramo odnose z Armenijo, pa tudi s sosedami, delati pa moramo na osnovi zaupanja in preglednosti. To je še vedno ključ za uspešen razvoj regije. To je del naše geopolitične strategije in v našem interesu je, da ohranjamo tesne stike s sosedami. Sem poročevalec in povedati vam želim, da si prizadevam za to, da bomo ta kontekst upoštevali in da upoštevamo tudi to, da moramo poskusiti reševati regionalne izzive na neutralen način in s potrebno distanco. Moja kolegica, gospod Nikolaj, ima enak uravnotežen pristop, kar zadeva Azerbajdžan. To je bil uvod. Zdaj pa nekaj besed o poročilu samem. Najprej, kar zadeva politične vidike, potem pa gospodarski vidiki. Prvič. Spoštovati je treba človekove pravice, pravno državo in demokracijo. To je osnova. Na tem bo poročilo temeljilo. Vsak moreviten napredek na področju odnosov temeli na ohranjanju teh urednot. Naši armenski partnerji so nam pokazali, da si želijo to doseči in pričakujemo, da se bo to nadaljevalo v skladu z prednostnimi nalogami, ki sta jih sprejeli obe strani. In to je bilo februarja 2018. poročilo ta vprašanja omenja ločeno. Domače reforme se morajo nadaljevati. Še posebej, kar zadeva prehod iz predsedniškega na parlamentarni sistem. To je zapisano tudi v poročilu. Civilna družba mora še naprej imeti možnost biti boj proti korupciji, In kar zadeva Gorski Karabah, namen je, da bi se konflikt končal in da bi se vrnil mir. Poročilo povdarja, da Evropski parlament pričakuje, da se bo dosegel napredek na tem področju, da bo konflikt rešen. Še enkrat povdarjam, da Evropska unija podpira prizadevanja mednarodne skupnosti in to v okviru so predsednikov iz skupine iz Minska v skladu z tremi znanimi načeli. Pričakujemo, da bo sprejeto besedilo v zvezi s konfliktom, ki bo sprejemljivo za obe strani. Poiskati pa moramo rešitev. In kolikor vemo, je bil podoben pristop ubran v primeru poročila o Azerbajdžanu. Vendar bomo za reševanje konflikta potrebovali politični pogum, prav tako pa bodo voditelji morali strateško imeti pred očmi dolgi rok. Drugič, kar zadeva trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, poročilo povdarja, da upamo, da bo ta sporozum zagotovil nove gospodarske priložnosti Armeniji, državljanom Armenije in to vsem tistim, ki živijo v Armeniji in tistim, ki se vračajo v Armenijo. Poročilo prav tako pozdravlja dodatno poglabljanje lahko bi šli tudi onkraj zavez v okviru svetovne trgovinske organizacije, naprimer trgovina na področju storitev in pravit intelektualne lasnine, tudi v zvezi z izdelki iz EU. Poročilo se posveča tudi energiji in okoljski zaščiti. Jerevan mora doseči še nekaj napredka v zvezi s tem, oblikovati morajo delovna mesta in zmanjšati morajo odvisnost od uvoza energije. Odvisnost od uvoza bi lahko zmanjšali s povečanjem obnovljivih virov energije. Mi imamo veliko znanja na tem področju, zato moramo kot Evropska unija nadaljevati in ukrepiti sodelovanje v zvezi s tem. Poročilo ponavlja zahtevo Evropskega parlamenta, komisiji in SZD da nam posredujejo podrobno pisno poročilo o izvajanju mednarodnih sporazumov in sicer vsakih šest mesecev. To nam bo pomagalo pri spremljanju tega procesa. Veselim se že vaših komentarjev, kolegice in kolegi, veselim se vaših predlogov. Najlepša hvala. Köszönöm szépen! Mr. Tökes. Hvala lepa, gospod Tökes. Gospod Šolc je naslednji, poročevalec v senci, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsedajoči, hvala poročevalcu za delo, hvala za pripravljen osnotek poročila, hvala tudi za to, kako se je lotil izvajanja sporazuma in tudi kar zadeva perspektivo sodelovanja med EU in Armenijo. Povem lahko, da se v splošnem strinjamo s poročevalcem. Sam bom uložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z posebnim statusom tega sporazuma. Ta sporazum upošteva konkretne okvirne pogoje, pa ne samo to, ampak tudi politiko večjih vektorjev spoštuje. Torej, okrepiti želijo sodelovanje z EU, nadaljevati pa želijo tudi sodelovanje v okviru Euroazijske unije, ki je za Armenijo zelo pomembno. Sami smo nekoliko bolj precizno formulirali vprašanje, kako bi lahko obravnavali potencijalni konflikt v Gorskem Karabahu. Imamo določene zahteve od Azerbajdžana in pošteno bi bilo, če bi enako zahtevali tudi od Armenije. Govorili smo z onanim ministrom Armenije pred nekaj tedni in tudi mi kot Evropska unija bi morali delati v smeri oblikovanja zaupanja in to je predpogoj za reševanje tega problema, ne pa da obe strani ustrajata pri brezkompromisnih stališčih. Želimo, da bi na koncu dobili celovit sporozum, kjer ne bi bilo nasilja, prav tako bi morali imeti učinkovit mehanizem za nadzorovanje, premirja. Moramo spremljati tudi postopanje strani udeleženih v sporu, razoroževanje in poskrbeti moramo, da bo na koncu prišlo tudi do končne rešitve spora in mi želimo k temu prispevati in še gospodarski vidiki. Zdi se nam pomembno, da se Evropska unija strinja s tem, da se Armenija lahko gospodarsko integrira tako v gospodarstvo Evropske unije. Upoštevati pa moramo seveda tudi njihov interes za to, da se povežejo z ruskim trgom. Lahko bi omogočili torej, da se omeni tudi Evroazijska unija, Armenija to že večkrat povdarila. In še točka v zvezi z naslednjo točko, ko bomo govorili o OZN. Mislim, da bi morali izpostaviti, da ima Armenija zaenkrat samo a, podpisan sporozum sporozum še ni ratificiran in Kompromis iz Kampala iz leta 2010 bi prav tako morali ratificirati. To bi zame bil korak k tesnejšemu zunanje političnemu sodelovanju. Hvala lepa, veselim pa se že sodelovanja za poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala, hvala lepa, gospod Šolc. Gospod Štetina je naslednji. Floor, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospod Tökeš, hvala za vaše poročilo. Čisto na kratko. V spremljajoči resoluciji bi morali povdariti, da Evropski parlament podpira, so predsednike skupine iz Minska, zato da bi pomagali rešiti konflikt v Gorskem Karabahu. Rešitev mora temeljiti na načelih iz leta 2009, gre za neuporabo sile, samo določitev in ozemersko celovitost. Tako je omenjeno tudi v resoluciji o vzhodnem partnerstvu, ki je bila sprejeta 15. novembra 2017. Hvala. Hvala. Gospod Štetina, gospa Mudi. Najlepša hvala. Tudi sama bi rada še nekaj dodala k tem komentarjem, ki smo jih že slišali. Najprej bi pozdravila ta sporazum Vesela sem, da smo okrepili povezave in tudi odnose. Kar zadeva nove gospodarske priložnosti, ki ležijo v okviru tega celovitega in ukrepljenega sporazuma o partnerstvu, pomembno je, da te priložnosti ne bodo obstale zgolj na papirju. Treba jih je uresničiti v praksi, vzpostaviti je treba povezave, se povezati z MSP-ji, z tem zelo živahnim gospodarstvom. Takšno gospodarstvo je treba povezati ena z drugim. Zelo pomembno je, da ta celovit in okrepljeni sporozum o partnerstvu CEPA prispeva tudi k krepitvi človekovih pravic in demokracije. Strinjam se s pripombami poročevalca s tem v zvezi. Rekel je, da moramo poskrbeti, da se bodo vse te zadeve uresničile. Upoštevati je treba tudi pravice posameznikov. Ko gre za zdravje in varnost pri delu, ko obravnavamo cepo in ko spremljamo njen razvoj, je pomembno, da bodo vsi državljani upravičenci tega sporazuma in da bodo imeli od njega koristi širše gledano. Potem pa še komunikacija s tem v zvezi. Tako kot pri drugih sporazumih tudi tu velja, da ne sme to biti zgolj nek sporazum na visoki ravni med Evropsko unijo in armensko vlado. To mora biti nekaj, kar bo predmet komunikacijskih prizadevanj na naši strani, da bomo ljudi obvestili o tem, da ta sporazum obstaja. Sporočiti je treba, kaj ponuja, kako se razvija, kakšne prednosti prinaša. Komunikacija je ta rdeča nit, ki mora povezovati vse nas, ki delamo na teh sporazumih. Hvala. Hvala, gospa Mudi. Če ni nikogar drugega, no, samo še nekaj sem pozavila. Prej sem govorila o varnosti in zdravju. Tudi zakonodaja z področja enakopravnosti je tu zelo pomembna in se mora odražati v nacionalni zakonodaji na armenski strani. Hvala. Še enkrat hvala. V pripravah na to delo se verjetno spomnite, smo gostili Edvarda Nalbandijana, ministra za zonanje zadeve Armenije. Sicer februarja smo imeli z njim izmenjavo mnen. Nekateri se morda spomnite, da smo na tem sestanku večinoma govorili o regionalnih vprašanjih, ne pa toliko o tem celovitem in okrepljenem sporozumu o partnerstvu oziroma cepi. Za voljo doslednosti bi rad izpostavil tudi to, da delo pri tem vprašanju vodimo usporedno z delom pri poročilu gospe Nikolaj, ki se ukvarja s prihodnostjo sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Kmalo bomo imeli tudi sestanek poročevalcev senci o vseh teh poročilih. Rok za uložitev predlogov sprememb je jutri, samo toliko, da veste, 13. april do 11. ure. Zdaj pa gremo na priporočilo svetu o 73. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Zdaj sem v nekoliko neprijetnem položaju in mi je kar nerodno, ker bom predstavil to poročilo sedeža predsedujočega. To bo verjetno potem črtano iz zapisnika, ker to ni ravno najbolj primerno, ampak lahko bi se usedel zgolj na sedež prazen sedež poleg mene, ampak razlika v tem primeru ne bi bila bistvena. Tako kot vsako leto nam tudi to poročilo ponuja priložnost, da predstavimo stališča Evropskega parlamenta, tako ko gre za odnose z Združenimi narodi, kot eh, ko gre za najbolj aktualno vprašanje, s katerimi se Združeni narodi ukvarjajo. Preden pa se lotim podrobnosti tega poročila, bi rad na kratko izpostavil eno vprašanje, ki ponazarja kompleksnost izzivov, s katerimi se soočamo. Pred dvema dnevoma je Varnostni svet organiziral razpravo o tem, ali je prišlo do kemičnega napada v Siriji. Zelo verjetno ja. Pogovarjali so se o tem, kako se odzvati na ta domnevna grozovita dejanja. Tako kot v številnih drugih primerjih je tudi tokrat prevladovalo, da je veto ene vele sile preprečilo sprejetje predlogov. Ena stran je glasovala proti drugim. Kadar se ZDA in Rusija znajdeta na nasprotnih bregovih, se nič ne premakne, ljudje trpijo. To je ena od grozovitih posledic, ki jo seboj prenaša možnost veta. Ta mehanizem moramo nujno reformirati. Glede tega naj povem, da smo odločno podprli generalnega sekretarja Združenih narodov v okviru reformne agende, rekel je, da je treba okrepiti varnostno in mirovno strukturo, ta mora postati bolj učinkovita, srdotočati ki se mora na posamezne elemente, biti mora bolj operativna. Zauzemamo se tudi za to, da bi Združeni narodi vnesli znatne spremembe pri svojem razvojnem sistemu, zato da bi se prilagodili ciljem trajnostnega razvoja do leta 2030. V tem poročilu tudi piše, da naj podvojimo prizadevanja za to, da se spremeni sestava varnostnega sveta, da bo bolje odražala trenutno realno svetovno stanje. Morda bi imeli lahko tudi stalni sedež za Evropsko unijo. Da bi bili celoviti, smo se letos vzdržali tega, da bi spostavljali posamezne države, kjer prihaja do vojn in konfliktov. To sicer ne pomeni, da jih nikjer poimensko ne omenjamo, ampak kot odbor AFED smo se tako ali tako v zadnjih 12 mesecih veliko osredotočali na te države. Močno obžalujemo, da se pojavljajo imena istih držav, kot so se pojavljala v poročilu o 72 zasedanju generalne skupščine. Stanje se v teh državah ni spremenilo. Spolno nasilje, posilstva se še vedno uporabljajo kot orožje, tu gre za vojne zločine, zato pozivamo k temu, da se okrepi zaščita ženskih in deklic v konfliktnih območjih. Kar zadeva orože za množično uničevanje in vprašanje neširjenja, takšnega orože podpiramo vse dejavnosti Združenih narodov, spodbujamo tudi celovito izvajanje ter sporazum o trgovini z orožjem. Vse države članice Združenih narodov pozivamo, da podpišajo in ratificirajo ta sporazum. Kar zadeva človekove pravice, zaskrbljenostjo ugotavljamo, da ima civilna družba povsod po svetu vedno manj manevrskega prostora. Človekove pravice so med seboj povezane in jih je težko ločiti ene od drugih. Kadarkoli govorimo o človekovih pravicah, je pomemben tudi globalni sporazum o beguncih in migrantih. Mednarodno skupnost opozarjamo na to, da mora zagotoviti dovolj finančne podpore tudi za UNHCR, zato da bo ta organ lahko v celoti ponudil zaščito beguncem povsod po svetu. Na koncu, in to ni najmanj pomembno, pa povdarjamo tudi zavezanost pariškemu podnebnemu sporazumu. Želimo si, da bi se izvajal na globalni ravni. Veselim se že dodatnih priporočil na sestankih poročevalcev v Senci. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 25. april. Najlepša hvala. Tako, zdaj se je pa kar nekaj kolegov prijavilo k besedi. Začenjamo z gospodom Tokešom, ki bo govoril v imenu kolega Kovačeva. Kovačeva. Ja, kolega Kovačev me je prosil, da preberem njegov prispevek v zvezi s tem vprašanjem. Kot poročevalec pri prejšnjih dveh poročilih o zasedanju Generalne skupščine OZN bi rad čestital gospodu Freundu za pripravo tega besedila. Besedilo je usklajeno, dosledno in predstavlja dobro podlago za doseganje kompromisov. Ugotavljamo, da v letošnjem predlogu ne omenjamo specifičnih držav. Dobro bi bilo, če bi poročevalec tudi povedal, ali namerava enak pristop obrati trudi pri končnem poročilu, ali bomo morda preko predlogov sprememb lahko vključili izpostavljanje posameznih držav. Hvala lepa gospodu Freundu tudi, ker je izpostavil pomen celovite reforme sistema Združenih narodov. Sem sodi tudi reforma Varnostnega sveta Združenih narodov. Dobro je, da ste to vključili v prvi del poročila. Poročilo mora biti deležno širokega soglasja, zato da spodbudimo reforme pri generalni skupščini, zagotoviti je treba tudi koherentnost delovanja vseh institucij v okviru Združenih narodov. Tako kot v poročilih v preteklih letih, bi skupina ELS tudi tokrat rada jasno in odločno podarila, da vse človekove pravice iz konvencij in sporazuma Združenih narodov predstavljajo med seboj odvisne, med seboj povezane, neločljivo povezane pravice. Spoštovanje teh pravic je treba uveljavljati. V tem oziru tudi verjamemo, da manjka pomemben del v poročilu, v delu, kjer je govora o človekovih pravicah, demokraciji in svobodi. Gre za svobodo veroizpovedi. Mi se bomo še naprej zauzemali za svobodo veroizpovedi oziroma svobodo prepričanj. V poročilu je tudi govora o boju proti terorizmu ampak v letošnjem poročilu ste ta del izpustili. Potem je tudi R2P oziroma odgovornost zaščititi. Nam se zdi ta oba elementa zelo pomembna in jo je treba vključiti v besedilo. Za skupino ELS je pomembno podariti tudi to, da je treba nedvoumno obsoditi terorizem. V celoti podpiramo ukrepe, ki so namenjeni porazu in izkoreninjenju terorističnih organizacij, še posebej, ko gre za tako imenovano ISIS-DAEŠ. Glede tega, da bi se začeli pogovarjati o opredelitvi pojma podnebni migranti oziroma podnebni begunci, mi tega ne bi izpostavljali kot skupina, namreč to je zelo sporno vprašanje za našo skupino. Kar zadeva del poročila, ki govori o miru in varnosti, tu omenjate Afriško unijo, ampak ne omenjate drugih regionalnih ali podregionalnih organizacij. Kot sem že povedal, predlog poročila predstavlja dobro osnovo za sklepanje kompromisov, Dobro, končno besedilo pa bo predmet glasovanja na plenarnem zasedanju kasneje letos. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Tokeš. Se bom vrnil k vašim vprašanjem ob koncu seznama govorcev. Gospod Šolc, poročevalec v senci, je naslednji. Ne? Gospa Lohbiller, tudi ne? Gospod Šolc? Da, ja, wir von Genderquotation, so you can start ja, spoštovanje enakopravnosti spolov, tako da predlagam, da kar vi začnete, sicer bom jaz. Hvala, predsedujoče. No, ste me prosili, naj se samo glasim prvi. Hvala lepa, da ste pripravili to poročilo. Mislim, da imate letos res težavno nalogo, polno izzivov. Strinjam se, da je težko v tem trenutku pripraviti stališče Evropskega parlamenta pri vseh vprašanjih, ki zadevajo 73. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Upoštevati je treba tudi konkretno mednarodno situacijo, v kateri se nahajamo. Nažalost je ta situacija zaznamovana z vse večjo nevarnostjo, ki jo predstavljajo vojne, ne zgolj regionalno gledano, temveč tudi globalno gledano. Zato bi predlagal, da skušamo povezati te izzive tudi z največjo nalogo, s katero se Združeni narodi soočajo. To pa je, da dosežejo cilje z področja trajnostnega razvoja do leta 2030. Še 12 let nam je torej ostalo, zato da dosežemo vseh 17 ciljev, torej v okviru te agende 2030. Mislim, da imamo zdaj priložnost, da nekoliko bolj konkretno opišemo, v katero smer bi morala iti Evropska unija, da te cilje doseže. Popolnoma se strinjam z vami, ko pravite, da gre tu za vprašanje miru in varnosti, da je treba izvesti reformo sistema Združenih narodov, potem je treba zagotoviti tudi agendo za mir in varnost, to je treba povezati s preprečevanjem konfliktov, z medijacijo To so prvotni instrumenti, ki jih imamo na voljo v okviru sistema Združenih narodov, kadarkoli se ukvarjamo z varnostjo. Veliko je vse skupaj povezano tudi z razoroževanjem, z zaščito in krepitvijo ter razvojem človekovih pravic, vladavine prava in demokracije. Upoštevati moramo tudi priložnosti, ki jih imamo, pa tudi obveznosti ko gre naprimer za oblikovanje globalnega sporazuma o migrantih in beguncih. Tudi tokrat bo Evropska unija izvedla nekaj ukrepov na tem področju. Tu so še podnebni izzivi, podnebna diplomacija in tako naprej in tako dalje. Rekel bi celo, da moramo poštevati tudi to, da je treba določen del poročila nameniti tudi gospodarskemu razvoju ter zmogljivosti držav Združenih narodov, da poskrbijo za samostojen trajnostni gospodarski razvoj v okviru multilateralnega sodelovanja, pri čemer naj se poslužuje obstoječih orodij na bolj odgovoren in primeren način. Mi bi z vami želeli tesno sodelovati pri nadaljem oblikovanju tega poročila. Vem, da je poročilo omejeno na določena področja, s tem ste omejeni tudi vi pri pisanju, vam bomo pa pomagali pri pisanju poročila v smeri, ki sem jo začrtal. Upam, da bomo potem na koncu pripravili dober predlog. Hvala. Hvala, gospod Šulc. Zdaj pa gospa Lohbiler. Hvala, gospod predsedujoči, gospod poročevalec, tudi mi menimo, da je to dobro poročilo, zelo dobro poročilo, ki izpostavlja najbolj pomembne tematike. Podariti je treba te tematike tudi na naslednjem zasedanju generalne skupščine. Glede predlogov sprememb naj povem, da želimo omeniti tudi grožnjo, ki preti multilateralizmu danes. Okrepiti bi morali svoja prizadevanja za to, da se ti multilateralni sistemi okrepijo. Želeli bi podariti tudi to, da je zelo pomembno, da Evropska unija v tem forumu govori z enim glasom. V preteklih letih oziroma zlasti v preteklem letu smo videli, da evropske države niso enotne, zaradi česar je Evropska unija v šipkejšem položaju, kadarkoli govori v okviru Združenih narodov. Več bi morali povdariti tudi človekove pravice, to je vendarle tretji stebr listine Združenih narodov, to je tudi predpogoj za odporne države. Danski institut za človekove pravice je ugotovil, da 90 odstotkov ciljev z področja trajnostnega razvoja zavisi od človekovih pravic in napredka na tem področju. Zato je treba človekove pravice postaviti v središče sistema Združenih narodov. Mi bi predlagali še dodaten pododdelek v tem poročilu, ki bi ga namenili trajnostnemu razvoju. To je eno od področji, ki jih nekatere vlade postavljajo pod vprašaj. Tudi gospod Šolc je povedal, da je zelo pomembno, da podarimo svojo zavezanost temu, da se dosežejo cilji iz agende 2030. Uložili bomo tudi predlog spremembe, v katerem se bomo dotaknili nove agende generalnega sekretarja Združenih narodov, da bi vključili tudi mlade v preventivo, v ustvarjanje miru. Potem pa so tu še pobude z področja okoljskih pravic. Mi pobudo Združenih narodov na tem področju zelo podpiramo. To bomo omenili tudi v predlogu spremembe. In še varnostni svet Združenih narodov. Tu bi omenili različne regije, kjer morajo Združeni narodi odigrati svojo vlogo kot akter, ki skrbi za oblikovanje in izpostavljanje miru. Hvala lepa, gospa Mudi. Hvala lepa. Tako kot sem od vas tudi pričakovala, ste pripravili odličen predlog poročila, ki ga bomo zdaj obravnavali in na njem delali. Če se navežem na nekatere točke v poročilu, najprej Varnostni svet Združenih narodov, v uvodni izjavi ste tudi povedali, da je očitno, da moramo preoblikovati sistem VETA, če želimo, da Varnostni svet deluje učinkovito, glede na to, s kakšnimi izzivi se globalno soočamo v tem trenutku. Drugo. Pozdravljam dejstvo, da ste v poročilu dali prednostno vlogo tudi ženskam. Kakšno vlogo igrajo ženske v preprečevanju konfliktov in v okviru izgradnje po izteku konfliktov. Mislim, da bi morali okrepiti tudi del besedila, ki se nanaša na neposredno konkretno vlogo žensk v teh mirovnih procesih. Zelo pomembno je, da ocenimo tudi dolgoročni vidik in trajnost teh mirovnih procesov, zlasti v primeru, ko so bile udeležene ženske v razvoj in tudi izvajanje teh sporazumov. Kar zadeva del o neširjenju orožja, tri odstavke tam omenjate. V luči dogodkov v Združenem kraljestvu in nedavno tudi v Siriji bi bilo morda smiselno izredno omeniti tudi uporabo kemičnega orožja. To bi lahko izredno vključili v del, ki se nanaša na razroževanje. Če se navežem še na razpravo, ki je prej potekala, ali je smiselno omeniti tudi referenco na skupni celoviti načrt, ali naj se to vključi v poročilo. Potem pa še zadnja točka AB, kot so rekli tudi nekateri drugi. Dobro je, da pozivate k temu, da se organizira razprava o tem, kaj je to podnebni begunec. Potrebujemo pravno opredelitev tega pojma in pomembno je, da se v tem poročilu zauzemamo tudi za to. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predsedujoči prosi poročevalca, da pove par besed o tem. Sam sem resnično hvaležen za vse te čestitke, ki ste mi jih namenili, čeprav ste spregledali kar nekaj vprašanj v tem poročilu, ampak tako pač je, kot kaže. Kot večina izmed vas verjetno ve, smo bili prostorsko zelo omejeni pri tem poročilu. Na žalost je to pač tako. Če bi videli prvotno poročilo, ki smo ga pripravili, je bilo trikrat daljše in je tudi zajemalo večino teh pridržkov, ki ste jih omenili. Omenjali smo države, ampak pri teh državah je problem ta, da če omenimo štiri ali pet držav, bo nekdo rekel, ja, zakaj pa niste omenili države številka šest in številka sedem. Zato smo to izpustili. Je pa vse skupaj povezano tudi z tem, da smo prostorsko omejeni. Smo se pa zavedali tudi tega, da imate v predlogih sprememb priložnost, da izpostavite posamezne države, za katere želite, da bi se jih omenilo v končnem poročilu. To pa se nanaša tudi na boj proti terorizmu, seveda. V vsakem poročilu se to omenja. Letos smo to izpustili še enkrat zato, ker smo bili prostorsko omejeni. Gospa Mudi, vi ste omenili vlogo žensk v mirovnem procesu. Rekli ste, da imajo pomembno vlogo. Popolnoma se strinjam z vami. Ta razprava je v preteklosti že potekala tudi v okviru skupnega celovitega načrta ukrepanja, ko smo govorili o sporazumu z Iranom. Uh, Ženske so igrale veliko vlogo pri pisanju tega sporazuma, kot vsi vemo, tako na evropski strani kot na mednarodni strani. Vesel sem, da ste se zauzemali za odločnejšo formulacijo s tem v zvezi. Še enkrat najlepša hvala za to živahno razpravo. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 25. april. Kaj pa je naslednja točka? Naslednja točka bo potekala za zaprtimi vrati, brez nazočnosti javnosti. Verjetno z vidika števila udeležencev kakšne večje razlike ne bo ampak eh, vse člane Evropskega parlamenta prosim, da ostanejo v dvorani, vse ostale pa prosim, da dvorano zapustijo.